svet ni mogel razpravljati o na novo sprejeti ustavi na mačarskem. Najlepša hvala. La parola quindi. Torej ima besedo komisarka Reding.